Ja, prosim, da se usedete. Znova bomo začeli s sejo. Podal vam bom rezultat volitev kvestorjev. Prosim, da se usedete in da mi prisluhnete. Število odanih glasov 684. Neveljavi, neveljavni glasovi 15. Odani veljavni glasovi 669. Absolutna večina, ki je potrebna, potrebna v prvem krogu volitev, znaša 335 glasov. Sedaj vam bom prebral rezultate. Gospa Geringer de Odenberg 237. Gospod Higgins 200. 84. Gospod Liberacki, 222. Gospa Luling, 297. Gospod Mastalka, 232 glasov. Za gospoda Newton Dana, 177 glasov. In za gospoda Speronija, 106 glasov. Noben kandidat ni prejel absolutne večine odanih glasov. Zato je pet mest še odprtih in potrebujemo naslednji krok volitev. Izhajam iz tega, da so vse kandidatke in kandidati za kvestorje ohranili svojo kandidaturo. Ali želi kdo odstopiti? Ne. Potem bomo začeli za drugim krogom volitev kvestorjev za istimi kandidati. Predlagam sledeče. Glasujmo elektronsko. Machen wir das jetzt oder um 5 Uhr? Now? Now. Okay, dann darf ich Prosim, da se usedete. In prosim, da ste pozorni, kajti je stvar nekoliko zapletena. Najprej bomo naredili preizkus. Prosim, da eh, zbrišete rezultate na ekranih in Montserrat Caballé, José Carreras, Placido Domingo, Julia Meguines in Luciano Pavarotti so dejali, da a, eh, bodo delali kot kvistori v parlamentu. Lepo bi bilo, če bi sedaj prišli, če bi se pojavili. Prosim, pripravite glasovalne naprave. Če pritisnete na spodnjo tipko na desni strani, lahko to premikate gor in dol. Torej, spodnji gumb na desni strani. In eh, stvar lahko napravite na vsakokratnega kandidata. Ali je bilo to jasno? Torej, Na desni strani lestvica z gumbkom se lahko premikate gor in dol, od kandidata do kandidata. Dobro. Pri kandidatu pritisnite na gumb da, če ga želite izvoliti. Če ne želite izvoliti, potem uh, pritisnite tipko nič. To pomeni tipka za vzdržanje. izberemo lahko pet kandidatov. Do pet. Če se zmotite, lahko to tudi zbrišate. Digital solution. Wenn Sie sich vertan haben, dann gehen Če ste se torej zmotili, potem pojdite z rdečo lestvico še enkrat na kandidata in potem pritisnite nič, potem je briš, rezultat zbrisan. Dvajmal ja. Gut, wir machen jetzt einen Test. Dobro, predlagam, da naredimo preizkus. Še enkrat vas vprašam, ali vsi razumete sistem, ali imate kakšno vprašanje v zvezi z elektroniko. Torej, desni, spodnji gumbi, lahko se gibljete od enega kandidata do drugega. Če želite izvoliti, potem pritisnete na plus, če eh, kandidata ne želite izvoliti, potem eh, pritisnete na nič. Montserrat Cavalier, eh, torej sedaj bomo glasovali za, za njo. Glasujemo.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

Lahko uh, volim samo dve osebi. Ali je to veljavno za ta preizkus? Da. Ja, to je samo preizkus. Sofi, lahko izvolimo samo dva operna pevca, to je preizkus. Ali ste vsi glasovali? Gospod Kadek. To je test, ne moramo eh, Iz, izvoliti vseh pevcev, ampak samo dva za test. Četrtič ponavljam. Jasno, tolmači so krivi. Herr Langen, wollen Sie auch kandidieren?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 Rezultate imam pred seboj. Ne vem, ali jih vidite tudi vi. Monserrat Kabali je zmagal. Zmagala. Okay, Frau Maugines, Frau Maugines Johnson wird nicht. Das war, äh, ne bo, članica kolegija kvestorjev. Mislim, da je sedaj vse jasno. Ali lahko sedaj glasujemo? Dobro, sedaj bomo začeli z dejanskim glasovanjem. Zeben kandidat. kandidat, ki in kandidatov imamo. Gospa Geringer, de Odenberg, Herr Gegins, gospod Liberatski, gospa Luling, gospod Mastalka, gospod Newton Dan in gospod Speroni. Lahko jih izberete pet. Ne treba, da jih izberete pet, ampak do pet jih lahko izberete. Vse, kar bo več, ne bo delovalo. Torej, do pet. Pritiskate rdečo za desnimi a, tipkami, a, lahko se pomikate gor in dol. Ko ste z rdečim na imenu, lahko pritisnete, pritisnete da ali pa se vzdržite in to lahko ponovite petkrat. Začenjamo z volitvami.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 Videti je tako. Torej, zaključujemo z glasovanjem. Konec glasovanja. Ja, abgegebene stimmen sind. Koliko je oddanih glasov? 593. Absolutna večina 297 in znova ni nihče dosegal absolutne večine. Sedaj vam bom uh, prebral rezultate mislim, da jih boste lahko prebrali. 280 gospa Luling, gospa Geringer de Odenberg, 234 gospod uh, Mastarka, 237 gospod Newton Dan, 170 in gospod Speroni 140. To pomeni, da potrebujemo tretji krok volitev. In sedaj je potrebna enostavna večina. 20, 20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 Gospe in gospodje, ker pa smo se tako lepo naučili voliti, bi predlagal, da glasujemo sedaj. Ok. So. So, Gospe in gospodje, vsi ste se naučili glasovati, vsi veste, kako uh, upravljate z gumbki. Začeli bomo glasovati, ko bodo vsi kandidati podali izjavo, da nadaljujejo. Mislim, da ste vsi v dvorani. Zato vas sprašujem, ali kdo želi odstopiti od svoje kandidature? Ne, dobro, vsi kandidirate. Glasujemo.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 večina je 301, ampak to sedaj ni več eh, potrebno. Sedaj vam bom prebral rezultate. Gospa Luling, 273 glasov.